se nanaša na gospoda Edvarda Raula Helviga, ki je odstopil kot evropski poslanec. Ta odločitev začne veljati 2. marca 2015, skladno s členom 4 odstavki 1 in 3 poslovnika. Parlament ugotavlja, da je njegovo mesto sedaj